sklep, torej razprava na to temo ob 17.30 približno danes popovdne. Če ni a, eh, nobenih pripomb k temu, je to sprejeto gospod. A, predsedujoči, predlagam, eh, da eh, nimamo nekoga iz izraelske misije, ampak samo veleposlanik je nespremljivo za nas, da izraelska misija pošlje v odbor kakega nižjega diplomata, ki se bo pogovarjal z nami. To mora biti veleposlanik. No, eh, io, mm, prima di arrivare a questo, Preden eh, pridemo do te točke, eh, bi želel preveriti, da se vsi strinjamo s tem, da bo danes razprava na to temo ob 17.30. Videti je, da se vsi strinjamo in torej to uh, potrdimo. Druga točka. Torej, na mesto visoke predstavnice gospe Aštovni, ki uh, je zadržana, se vsi strinjamo s tem, vsi soglašamo, da zahtevamo od predsedstva COPS naj pride na da, današnjo popovdansko razpravo. Uh, se strinjate s tem, ni pripomp k temu, ne, v redu potem. Uh, potrdimo to eh, prošnjo in eh, torej uložimo eh, prošnjo, da je prisotno predsedstvo Kopsa. Tretja točka, v kateri moramo sklepati, je glede prisotnosti predstavnika izraelske misije pri Evropski uniji v našem odboru. Kolega Weigel je ravno kar povedal, da to ne sme biti kdorkoli, ampak da to mora biti veleposlanik. Ne, priš, gospod Weigel pravi, ne, jaz sem zahteval, naj bo prisotnem veleposlanik, ne nekdo drug unicamente l'ambasciatore. Torej, zgolj eh, veleposlanika naj bi povabili. Bomo torej odločali o morebitni prisotnosti veleposlanika v predstav, predsedstvo eh, Izraelske misije pri Evropski uniji na naši razpravi. The... Gospod predsedajoče, mislim, da drži, da ne more biti kar nekdo iz eh, izraelskega veleposlaništva, vendar pa bi moral odbor ustrajati na tem, da pride nekdo iz uh, izraelskega veleposlaništva, tako da bi lahko sprejeli tudi nekoliko nižjega predstavnika. Kolega Salafranka in e poi. Kolega Salafranka, na to pa gospod Kilnilsen. Gospod eh, predsedujoči. Osebno menim, da moramo pojasniti, da a, nivo razprave, ki mora potekati v našem odboru glede na tako hude mednarodne okoliščine, ta nivo mora biti veleposlaniški nivo. Ne moramo se pogovarjati s kakšnim predstavnikom a, m, torej pred te misije, kajti drugače bi raje a, videl, da sploh ne pride do tega srečanja. Kar pa zadeva predlog gospoda Svobode, zvezi z Albanijo. Moja skupina je naklonjena temu, da eh, odložimo glasovanje na trenutek, ko bomo eh, okoliščine razčistili. Na to temo še gospa Kil Nilsen v predstavništvu zelenih. Ja, dejansko je izredno pomembno se srečati s samim veleposlanikom, tudi glede na vse predhodne dogodke, na vse to, kar se je dogodilo pre, v tednih pred odhodom naše delegacije v Gazo in eh, glede tudi na izjave izraelskega veleposlaništva. Torej bi bilo pametno, da izmenjamo mnenja ravno z njim osebno. Zadnji prispevek na to temo, gospod Kajzer Dörfler. Hvala lepa. Tudi sam sem bil član delegacije v Izraelu, kjer smo vodili pogovore z namestnikom zunanjega ministra Ajalonom. Tako da je treba oceniti, kaj se je zgodilo. Tudi takrat smo jasno povedali, da je obnašanje veleposlanika pred našim odhodom nespremljivo za nas. Zato mora tudi pri nas k nam priti veleposlanik in mora prisluhniti temu, kar, o čemer poročamo mi. Obžalujem, da našega predsednika Albertinja danes ni tukaj, kajti to, kar se je zgodilo, bi morali jasno predelali. E, slišali smo še nekaj, ne vem, če to drži, da naj bi zunani minister Mutaki iz Irana prej priredil tudi sprijem. Uh,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 Kolegice in kolegi, jaz sem mislil, da je samo po sebi umevno, da izraelska misija, da izraelska komisija bo zastopal veleposlanik in torej popolnoma soglašam z vami. Torej, a, eh, naj zaključim. E, ob danes ob 17.30 po glasovanju bo prišlo do razprave na temo a, eh, gaze. Povabili bomo predsedstvo Kopsa in a, bomo zahtevali a, tudi a, prisotnost izraelskega veleposlanika, izključno njega. Če se vsi strinjamo, je to potrebno potrjeno. Hvala. E, Če imate kakšne pripombe v zvezi z potrditvijo, sprejetjem zapisnikov vse iz dne 14. 7. 8. aprila, 14. aprila in 4. maja, prosim, izvolite. Predsedujoči, nisem zaprosil za besedo v zvezi z zapisnikom ampak eh, bi vas eh, prosil, eh, da prisluhnite mojim besedam v zvezi z nekim postopkovnim vprašanjem. Večkrat sem zaprosil za besedo, ampak morda niste videli, da sem dvigoval roko. Mesca, vprašali smo, ali bomo glasovali o Albaniji in zato sem zaprosil besedo kot poročevalec. Nimam nikakršne pomislekov v zvezi z odložitvijo glasovanja v zvezi z Albanijo, kajti moramo ugotoviti, kako se bodo razmire razvijali v prihodnje, ampak mi ni jasno, ali smo sprejeli ta predlog odloga. A, a, to je pomembno, kajti moram vedeti, ali naj predložim ali pa ne to poročilo, naj to predstavim ali ne. Povedal sem, da so soglašam s predlogom gospoda Svobode glede glasovanja v upanju, da prije do pozitivnega razvoja dogodkov, to da želel bi vedeti, ali je ta predlog bil sprejet ali pa ne in ali je moram predstaviti poročilo ali ne. Vas prosim za odgovor. Hvala. Inizieremo adesso, inizieremo adesso il dibattito sul... Zdaj bomo razvili razpravo o Albaniji, torej vi boste imeli absolutno možnost, da spregovorite, da postavite vprašanje in potem skupaj bomo sklenili, kako ne postopamo v, nad, v nadaljem. Eh, quindi... Torej, eh, lahko rečemo, da so zapisniki se 14. aprila in 4. maja sprejeti in takoj prehajamo na razpravo o predlogu resolucije o procesu vključevanja Albanije v, Albanije v Evropsko unijo. Gre torej za drugo izmenjavo mnen. Današnja razprava bo zadevala amandmaje, ki jih je kar 114, ki so bili predloženi k besedilu poročevalca, torej a, gospoda Huntisa. In uh, tudi glede na popovdansko glasovanje za to, da bi to olajšali poročevalec uh, v soglasju z poročevalci v senci, je pripravil devet kompromisnih predlogov sprememb. Torej predajam besedo poročevalcu, ki naj nam opiše svoja stališča in uh, da bomo potem o tem skupaj razpravljali. Izvolite. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ε, Hvala, predsedujoči. Dejansko ne nameravam biti predolgo v zvezi z besedilom resolucije. Po našem, naši prvi zmenavi mnen eh, smo eh, se postavili v stik, sem se postavil v stik s poročevalci v senci, eh, torej v drugih uh, političnih skupin in uh, moram reči, da je šlo za zelo resno prizadevanje in so, zahvaljujem se torej kolegom. To nam je omogočilo, da oblikujemo kompromisne predloga, ki so nam omogočili, da skrčimo število predlogov sprememb. Absolutno število teh eh, predlogov. Torej, dejansko smo imeli možnost oblikovati te kompromisne predloge sprememb. In eh, to dejstvo dokazuje, da soglašamo glede vsebine. Vsekakor bomo potem ugotovili, kako bo šlo glaso, glasovanje. Ampak eh, preostaja samo še nekaj točk, ki a, eh, so nerešene, kjer lahko prihaja do določenega razhajanja. Torej se bomo sredotočili na dve ali tri a, zadeve, ki so povezane sa trenutnimi razmerami. Torej, vprašanje, gre za vprašanje, o katerem smo se ravno kar pogovarjali. Imamo pomembno zadevo, ki jo je treba poštevati, pomemben vidik. Uh, ta vidik je pomemben tudi, kar zadeva prihodni vstop te države v Evropsko unijo in gre, eh, tukaj gre za izhod iz trenutne politične stagnacije. Tukaj smo oblikovali pozitivni predlog, eh, sicer razmire se razvijajo v Albaniji, eh, opozicijska skupina se je povrnila v parlament. In, ampak predvidevamo tudi da bomo lahko še počakali na razlago političnega izida volitev, ki so potekale pred enim letom približno. Upamo, da bodo Albanci uspeli rešiti te, te, to situacijo, to, da trenutno, čeprav se je opozicija vrnila v parlament, se še vedno soočamo z določenim uh, določeni eh, politični, politično stagnacijo. Politične razmere so še vedno zelo a, eh, nestabilne. A, In to je bilo vprašanje, na katero sem želel pritegniti pozornost kolegov. Druga zadeva pa se navezuje na vprašanje vizumov. Mislim, da lahko povem, to izhaja iz eh, informacij, s katerimi razpolagam, da je komisija sprejela 27. marca tega leta nek predlog in da namerava oblikovati nov, uh, novo pobudo za Albanijo in Bosno-Hercegovino. In eh, torej, če so te informacije eh, točne in odgovarjajo res konkretnim eh, dejstvom, tako kot pač mislim, smo na pravi poti. Na, v našem poročilu, torej v poročilu Afeta, bi morali izpostaviti da soglašamo z načelom, po katerem albanski državljani bi morali svobodno, eh, imeti svob, možnost svobodnega eh, prehajanja meja, torej morajo razpolagati, morajo uživati to pravico kljub političnim eh, razmeram, ki so videti še blokirane. Imamo sicer kompromisne predloge, o katerih bomo razpravljali in mislim, da bomo bo o tem še tekla beseda. Naj zaključim in povem, da eh, v eh, tem poročilu moramo postiti odprta vrata za možnost um, vstopa v Evropsko unijo za vse balkanske države. Torej gre za to, da naj jih spodbujemo k temu, da sprejmejo potrebne reforme. Uh, Eh, v korist svojih državljanov, ampak tudi zato, da povečajo varnost. To je glavna usmeritev mojega poročila in tudi glavna usmeritev mm, kompromisnih predlogov. Naj vas še enkrat opozorim, eh, da se zahvaljujem poročevalcem v senci in sekretarjatu našega odbora. Hvala lepa. Poročevalci v senci so kolegi Pak Svoboda, Sargentini, Šake. In a, eh, sedaj jim predajam besedo po vrstnem redu. Najprej gospa Pak, izvolite. Hvala, predsedujoči. Skupaj s gospodom Huntisom smo upravili zelo dobro in plodno razpravo o mnogih predlogih sprememb. Zrinili smo se glede kompromisnih predlogov sprememb. Večino podpiram, eden je še prišel zraven, ki ga ne podpiram, ampak ostali lahko potrdimo. Za dvema predlogoma sprememb smo dali večji pomen področju izobraževanja kot prej. To je pomembno, zato ker je to zelo pomembna tematika za regijo, sploh upoštevajoč dejstvo, da lahko te države sodeluje pri naših izobraževalnih programih, pri čemer pa morajo zagotoviti nacionalne agencije, ki lahko poskrbijo za to sodelovanje tako da je primerno, da imamo tudi v tem poročilu omenjeno izobraževanje. Poročilo, takšno kot je, se ne bo spremenilo tudi, če bo prišlo do novega dogovora v Albaniji. Lahko bi spustili mogoče en odstavek, ker bi potem opisovali eh, napačna dejstva. Če pogledamo Albanijo, si moramo pogledati dejstva ne smemo se do Albanije obnašati drugače kot do drugih držav. Situacijo v Albaniji spremljam že 20 let in nikoli nisem hotela biti pristranska. In tudi, ko je bil gospod Beriša v opoziciji ali pa na vladi in se ni ravnal tako, kot to pričakujemo od demokratičnega vodja države, sem to kritizirala in tudi v javnosti vedno znova poudarjala, tako da mi nišče ne more očitati, da sem bila kdaj pristranska. Moram pa povedati, da je to, kar danes doživljamo tam, nekaj, kar v demokraciji ne smemo dovoljevati. V Albaniji imajo volilni zakon, ki ga je pred dvemi leti sprejela opozicija, ki je takrat eh, bila na vladi pod takratnimi današnjim vodjem. In na tej odločitvi temeljijo tudi volitve, ki so bile izvedene. Te volitve sem tudi sama spremljala in te volitve so bile ustrezne, kar zadeva upoštevanje evropskih načel. Tudi socialistični predsedniki volilnih komisij oziroma opazovalci niso imeli nobenih pomislekov glede volitev. Pomisleki in ogovori so prišli šele potem, ko je bila oblikovana vlada iz druge socialistične stranke za to demokratsko stranko. Takrat se mi je zdelo zelo dobro, da v državi, ki še ni zelo dolgo demokratična, da je v taki državi mogoče, da se najde ta dva pola in najde ta skupno pot v Evropsko unijo. Takrat sem to pozdravljala. Največja opozicija tega ni sprijela in potem začela bojkotirati delo v parlamentu. Do marca niso delali v parlamentu, potem so marca šli v parlament, da ne bi izgubili mandata, niso pa delali redno. Potem so začeli celo gledavno stavkati in vprašati se moramo, zakaj, če neka opozicija ugotovi napako v volilnem postopku, potem se mora obrniti na volilno komisijo ali pa na ustavno sodišče. Ne more pa od eh, vlade ali parlamenta pričakovati, da odpira volilne skrinjice. Tega ni nikjer v nobeni državi in tega tudi ne moremo podpirati. Držati se treba volilnega zakona, treba se držati ostave in če se pojavljajo primeri, ki jih opozicija zdaj želi predstaviti sodišču, naj to stori. Po mojem mnenju je to edino pravilno. Zato si tudi želim, da nobena politična skupina v tej hiši ne podpre nečesa, kar je v nasprotju z navadami v katerikoli drugi državi. Ne moremo od države zahtevati, da krši ustavo. Kaj lahko storimo, da tema nasprotnikoma vladi in opoziciji pomagamo, je, da jim ponudimo možnosti razmisleka o potrebnih spremembah eh, volilnega zakona, parlamentarnega poslovnika in podobno za naslednje volitve, lokalne volitve. Vendar pa se ne smemo osredotočiti na samo eno stran, ampak upoštevati dejstva. Dejstva so takšna, kot sem jih opisala, zato bi vse prosila, da se kolegi zauzamejo za to, da prepričajo stranke v Albaniji, da najdejo pravila za novi volivni zakon, ampak za prihodnost, ne pa za preteklost. Zato bi si želela, da opozicija tudi sodeluje pri parlamentarnem delu, kajti mnoga vprašanja je mogoče rešiti v parlamentu samo z veliko večino. Če socialisti tukaj ne bodo sodelovali, potem ne bodo mogle biti sprejete odločitve, ki so pomembne za evropske integracije. Hvala lepa. Kolega Svoboda. Hvala, predsedujoči. Najprej naj se zahvalim poročevalcu za njegovo poročilo in za njegovo delo. Strinjam se s kolegico Pak da se pri večini vprašanj nič ne bo spremenilo. To so kritike ali pa predlogi za Albanijo. Albanija je dosegla določen napredek, želimo pa si še več napredka, želimo si tudi notranje, notranji mir, tako da bi lahko omogočili odpravo vizumov, da bi omogočili pot v Evropsko unijo. Tudi zato, ker eh, se zelo zauzemamo za napredek Albanije, je pomembno in veseli me, da smo tukaj dosegli soglasje in se pročevali strinja za preložitvijo glasovanja. Na vsak način moramo glasovati še pred eh, poletnim odmorom. To poročilo naj bi izglasovali julija na plenarnem zasedanju. To je končni datum, ne glede na to, kako se bodo zadeve razvijale. Strinjam se z zadnjimi besedami gospe Pak, vendar pa ne bi del krivde nikomor. Pravzaprav tukaj ni krivde, gre za izvoljeno vlado, ki je legitimna in legalna. Volilnega izida ni mogoče tukaj spreminjati. Imamo pa možne komentarje glede možne izboljšave volilne zakonodaje. In zdaj gre pravzaprav samo za to, kaj storiti, da bi to tudi lahko dosegli. Obe stranki sta se pogovarjali, kot socialni demokrati in tudi Evropska ljudska stranka, sta signalizirali svojim bratskim, sestrskim strankam v Albaniji, da je treba priti do spremembe stanja. Tako je prišlo do pogovorov med Berišo in Ramo. Nekateri so se zauzemali tudi za soglasje glede spostavitve posebnega odbora v parlamentu, v katerem bo imela opozicija večino in tudi predsednika. Kar pa zadeva sam postopek spostavitve eh, tega odbora, ta še ni jasen. Upam, da bo glede tega dosežen dogovor, pri čemer je treba še enkrat povdariti, da ne gre za spreminjanje volilnega izida, temveč spremembe prihodne volilne zakonodaje. Mislim, da vsi, kolegica Pak in ostali, ki smo to doživljali že vrsto let, ugotavljamo, da še nismo dosegli nekega soglasja. Če tudi so bile zadnje volitve, nekoliko boljše kot v prejšnjih leti, napredek je bil torej dosežen, zdaj pa je treba doseči še en korak naprej. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcu za pripravljenost predstavitve glasovanje. Najkasnejši termin za glasovanje v plenomu je julijsko plenarno zasedanje. Upam, da bomo našli do takrat tudi, da se bodo takrat našla rešitev tudi v Albaniji. Veseli nas, da je opozicija spet eh, nazaj v parlamentu, da sodeluje pri delu, zdaj pa gre še za ta zadnji korak, ki ga bo treba storiti. Naslednji signal bi bila odprava vizumov, ki naj bi jo sprijeli do jeseni in notranji mir naj bi prispeval k temu, da lahko sprejmemo to odločitev. Hvala lepa. Grazie. Hvala, kolega Svoboda. Naslednji je na vrsti kolega Sargentini in potem gospod Kacin. Thank you, chair. Dank u, voorzitter. Laten we beginnen bij het positieve nieuws. De oppositie. Hvala lepa, naj začnem z pozitivnimi zadevami. Opozicija je ponovno v parlamentu, komisija pa je napovedala odpravo vizumov. To so dobre novice in to bi nas moralo veseliti. Seveda pa so tukaj še obstoječi konflikti. In delegacija Evropskega parlamenta je odpotovala v Albanijo zato, da bi vplivala na več miru. To se mi zdi zelo dobro. Je pa to tudi zelo dobra priložnost za to, da odložimo glasovanje in da danes popovdne ne glasujemo o tem poročilu. Slišali pa smo, da je treba glasovati pred eh, poletnim odmorom, saj moramo albanskemu narodu dati nek signal eh, in sicer, da bodo lahko prosto potovali, če že ne pred poletjem, pa v jeseni. Zdaj prihajam k kompromisnim predlogom sprememb. Tukaj imamo nov predlog poročevalca v številki 18. 18. kompromisu oziroma prejšnji 18. predlog spremembe. Tukaj imamo en stavek, ki nas ne veseli, kjer pravi, da opozarja na eh, po men eh, preštevanja članov vseh etničnih skupin v letu 2011. Po našem mnenju je to v nasprotju s tem, kar potem piše v nadaljevanju in sicer samo opredelitev. Vsak lahko sam pove, kateri etnični skupnosti sodim. Zato bi prosila poročevalca, da o tem še razmisli. Časa imamo dovolj, saj je velika večina za to, da danes popovdne ne glasujemo o tem poročilu. Za konec naj še povem, da me je zelo veselil pristop poročevalca in tudi kompromise, ki jih je predlagal. Ti se mi zdijo resnično zelo dobri. Allora, per conto dell'Alde, kolega Kacin. Gospod Kacin, prosim. Grazie, presidente. Hvala, predsedujoči. Strinjam se z kolegi ki menijo, da danes ni pravi čas za glasovanje. Menim pa, da moramo glasovati takoj, ko bo delegacija Evropskega parlamenta nazaj. Ne morem kar končati razprave. Vsi pričakujemo dobri izid teh dogovorov in upamo, da se bo to tudi zgodilo. Zahvaljujem se poročevalcev Hunti za njegovo dobro formuliran predlog glede integracijskega procesa Albanije. Dialog med eh, vladno in opozicijsko stranjo se je ponovno začel, kar pozdravljam. 20. maja se je končala tudi gledovna stavka opozicije. Vloga Evropske unije in komisarja Füleja je bila odločilna pri prizadevanjih za dosego oziroma za preseganje politične nestabilnosti v Albaniji. Ugotovili smo, da je treba spodbujati dialog in uporabo sredstev v demokratičnem dialogu ter pomen sodelovanja Evropske unije v tej regiji. Brez dialoga in prizadevanja vseh političnih sil v parlamentu Albanija ne more doseči bistvenega napredka na poti v Evropsko unijo. Zato bi morali ohraniti trenutna prizadevanja. Mlada demokracija v Albaniji mora svojim ljudem in evropskim partnerjem dokazati, da je sposobna reševati prihajajoče demokratične težave. Vse strani morajo pokopati svoje pomisleke in rešiti trenutni spor. To se mora zgoditi hitro, to se mora zgoditi prepričljivo, tako da bodo institucije v Albaniji lahko nadaljevale s svojim delom. Hvala lepa za pozornost. Bene, grazie, kolega Kacin. So... Hvala, kolega Kacin. Pet prijav za razpravo je. Prosim vas, da ste kratki, ker imamo še veliko dela. Prvi je na vrsti kolega Severin. So... Hvala lepa, predsedujoči. Danes se ukvarjamo z integracijo Albanije v Evropsko unijo in to je velik cilj tako za Albanijo kot tudi za nas. Vendar pa moramo biti jasni glede našega prizadevanja in pogojenosti tega prizadevanja. Popolnoma podpiram eh, odločitev, da predstavimo glasovanje. Ne gre samo za postopkovno vprašanje in tisti albanski kolegi, ki nas gledajo, morajo gotoviti in vedeti, da gre za politično odločitev ki, in sporočilo, ki jo ga pošiljamo v Tirano. In sicer dokler eh, ne bodo vodili pozitivnega in konstruktivnega dialoga, je njihova evropska integracija v nevarnosti. Ne smemo biti, se postavljati na to ali drugo stran, ne smemo se postavljati v vlogo sodnikov tega ali drugega sodišča. Vendar pa moramo ugotoviti, da v zadnjem desetletju vsake volitve spremlja kriza oziroma pride po volitvah, kar je pomeni, da demokratični sistem ne deluje. Ni pomembno, kdo ima z postopkovnega stališča prav ali narobe, kar je pomembno je ugotoviti, da obstaja težava in te težave albanske oblasti ne znajo rešiti. In to je tudi velik problem za nas. Vsi morajo razumeti, da dokler ne bodo rešili, ustrezno rešili, notranje krize ne morejo imeti dobre perspektive, kar zadeva pridruževanje Evropske unije. Moja zadnja točka. Naša parlamentarna demokracija je bila zelo uspešna in zelo oplodna in to je treba tudi ustrezno nagraditi. Vemo, da so zdaj izvoljeni predstavniki socialistične stranke nazaj v parlamentu na osnovi naše parlamentarne demokracije. To, da, so, da se je končala gladovna stavka, je spet rezultat eh, parlamentarne diplomacije. In to, da se nekaj dogaja, da se sklepajo dogovori, je tudi rezultat naše diplomacije. Nadaljevali bomo z svojim delom, z svojim sodelovanjem, dokler ne bo rešen problem. Če rešitve ne bo, je treba spet eh, vse začeti znova, začeti znova za pogajanjih eh, glede predložitvenega sporazuma in se končati z odpravo vizomov. To mora biti tirani popolnoma jasno, kot tudi da je prihodnost njihove države v njihovih eh, rokah. Hvala lepa. Kolega Taler. Kolega Taler, prosim. Eh, Prezidente. Hvala, gospod predsedujoč. Albanija je po mojem mnenju le skrajni primer pojava, ki je v veliki meri značilen za mlade demokracije, ki se razvijajo po pacu berlinskega zidu 20 let nazaj. Kaj je značilno za te mlade demokracije? Značilna je izključevalnost med politiki. Voditelji pozicije in opozicije namreč v teh državah ne vidijo parlamentarne demokracije kot mehanizma za konstruktivno in pozitivno reševanje problemov, vendar postavljajo sebe v nemogoče bitke, osebne bitke enega proti drugim. Imamo celo vrsto držav, kjer se to dogaja. Zato močno podpiram našo angažiranost tako na ravni parlamentarne diplomacije, ki jo je omenil kolega Severin, kot tudi strani komisarja Fileja, ki je tukaj se močno angažiral. Naša politika mora voditi k temu, da se te demokracije razvijajo, da prerastejo to osebno animoziteto, te neprestane spore, ki so popolnoma enaki, ko se oblast zamena, le da voditelj opozicije preide na drugo logiko, ki je ponavadi izven parlamentarna eh, in tako se zgodba nadaljuje desetletja. Strinjam se, da odložimo glasovanje, s tem damo jasen signal, signal eh, tirani, kaj pričakujemo, pričakujemo konstruktivno rešitev tega problema in razvoj prave parlamentarne demokracije. To bo Albaniji omogočilo, da dobi ukinitev viz in da hitreje napreduje v članstvo v Evropski uniji, kar je vitalni interes albanskega naroda. In to podpiramo. Hvala lepa. Kolega Kopa, prego. Kolega Kopa. Aristotel je prodre. Eh...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 je položaj resnično izjemno težaven. Pobude Evropskega parlamenta, tudi pozitivna vloga Evropskega parlamenta, je prinesla določene rezultate. Prihajalo pa tudi do nesporazumov. Gospod Huntis je dobro opisal situacijo, obozoril na ukrepe, ki so potrebni. Ker pa zadeva glasovanje, tukaj treba ustrezno formulirati naše sporočilo in to sporočilo mora biti tudi ustrezno sprejeto v Albaniji. Jasno, treba povedati, da dve veliki politični stranki v Albaniji nosita vso odgovornost za situacijo, ki je nastala. Vse strani si bodo morali prizadevati ponovno najti pot na eh, demokratič, eh, torej se ponovno vrniti na demokratično pot. Ker zadeva odpravo vizumov, ne, sme, ne bi smeli dovoliti, da bodo prebivalci nosili breme teh političnih odločitev. Pomembno je rešiti to vprašanje. Hvala lepa. Gospod Madlajner, hvala lepa. Sprašujem se, v kakšnem parlamentu sem se znašel. A je to parlament, ki želi eh, koristiti svojim državljanom, izboljšati življenje v Evropi. Tukaj gre za Albanijo, eno najbolj koruptnih eh, držav v Evropi. Evropi ogromno organiziranega kriminala, tam skoraj gre za mafijsko državo in mi govorimo o liberalizaciji vizumov, tako da bodo albanski kriminalci preprosto potovali v Evropsko unijo in naši državljani bodo potem njihove žrtve. Albanija je islamska država, islam ni samo vera, ampak ideologija, ki hoče prevladovati kar bo pripeljalo do novih problemov v Evropi. Tako da ne razumem, kaj počnemo. Da vlečemo te koruptne države v Evropsko unijo, naši državljani pa bodo žrtve naših odločitev. Ne morem sprijeti eh, takšnega delovanja Evropskega parlamenta. Ultimo intervento. Lahko... In še zadnji, kolega Džemakos. Kolegica. Jenaku. Čestitamo poročevalcu za to poročilo. Tukaj so zajeti vsi elementi razvoja v Albaniji. Že 20 let se zanimam za to državo, v kateri vlada prav posebna situacija, ki je posledica prisotnosti različnih klanov v državi, pa tudi eh, nasproti oziroma razlik med severom in jugom. Podobne reakcije opozicije smo eh, že doživeli, ni bilo prvič, da je opozicija zapustila eh, parlament, Albanski državljani so tisti, ki morajo v končni fazi odločili, kdo bo prevzima odgovornost eh, za politiko države. Mi pa bomo predstavili glasovanje, dokler imamo še delegacijo v Albaniji in jasno je treba tudi povedati, da je vprašanje liberalizacije na področju vizumov, vprašanje, s katerim se lahko ukvarjamo šele, ko bo prišlo do demokratičnih eh, sprememb v državi in ko bo prišlo do resnično odločnega boja proti organiziranemu kriminalu. Imamo strani, ki si prizadevajo za izboljšanje situacije na tem področju. Ne moramo pa kar ugotoviti, da je Albanija neki posebni primer. Saj so tukaj še druge države, v kateri prihaja do podobnih zadev. Naša odločitev mora biti jasna. Seveda moramo zavzeti določeno stališče. Ampak to je treba razpravljati z vsemi političnimi silami. S tem zaključujem. Torej, torej eh, priden predam besedo poročevalcu, ki bo zaključil, bo prevzel besedo tudi eh, predstavnik za jugovzhodno Evropo, gospod Kukan. Sure, many... Hvala lepa. Želel sem povedati marsikaj, ampak marsikaj, kar sem želel povedati, je bilo že rečeno. Tudi sam bi pozdravil delo poročevalca Huntisa, ki je pokazal zelo veliko politične volje pri razpravljanju o posameznih zadevah z drugimi političnimi skupinami, tako da bi našli kompromise. Vse ni bilo mogoče doseči, vendar mislim, da smo si vsi prizadevali. Strenjam se z predstavitvijo glasovanja, priložitvijo glasovanja. Albanci na to ne bi smeli gledati kot eh, na postopkovno vprašanje, ampak eh, jasno odločitev, politično odločitev, tako da si prizadevajo razumno rešiti eh, to vprašanje. Pred kratkim smo imeli kar nekaj političnih korakov k iskanju rešitve, pa vendar še potrebujemo garancijo za dolgoročno politično stabilnost in delovanje javnih institucij v Albaniji. Pri tem moramo albanskim političnim silam pomagati. Prisluhnil sem razpravi in videti je, da vsi podpiramo Albanijo na poti v evropske integracije in to bi morala biti osnova za rešitev. Strinjam se z Doris, eh, pak, eh, da je treba odločitve, kar zadeva ustavo in volilno zakonodajo posveti v državi. Nihče ne dvomi v volilni izid. Iz je pa treba rešiti to vprašanje za prihodne volitve, tako da se ne bo ponavljalo to, kar je omenjal Adrian Severin. Pomembna je tudi politična pogojenost. To je morda najboljši način izvajanja pritiska na politične sile v Albaniji. Veselim me, da danes ne bomo glasovali, kajti moral bi dobro premisliti ali podprijeti politično pogojenost glede liberalizacije vizumov. Vsi smo slišali izjavo komisarke Malmström in komisarja Füle prejšnji teden, ki si želijo nepogojenosti liberalizacije vizumov. Rečeno je bilo, da so tukaj kriteriji in takoj, ko bodo ta merila izpolnjena, je treba odpraviti vizume za državljane te države. Menim, da moramo nadaljevati z našim političnim delom v tem parlamentu in tudi v komisiji in upajmo, da bo Albanija, na katero vsi gledamo, da bo Albanija našla neko prihodnost in našla dokončno politično rešitev, ki bo tudi trajna in stabilna. Hvala lepa. Sedaj pa bo kolega Huntis povzel razpravo in predvsem eh, želimo videti, slišati tudi njegovo mnenje, kar zadeva preložitev glasovanja o, tej, o tem predlogu resolucije in vsi so se zato izrekli. Hvala, gospod eh, predsedujoči, tudi sam se želim zahvaliti kolegicam in kolegom za prispevke. Mnenja sem, da eh, moramo na vsak način razpravljati eh, da smo si edini, da bomo preložili glasovanje. Vendar ponavljam, signal, ki ga želimo poslati Eh, na naslov političnih sil v Albaniji, kar zadi v zvezi s preložitvijo glasovanja. Torej, naše sporočilo je to, da bomo ta čas uporabili za to, da eh, nekako presežemo to politično slepo ulico, ta politični problem. Torej, preložitev pomeni samo, da smo vsi pripravljeni izkoristiti nove možnosti, da se hitro premaga ta pad položaj. In s tem upam, da, se, da, bodo mož, da bo spet možno normalno politično delovanje. In drugo sporočilo, ki ga želimo poslati Albaniji, je, in očitno se vsi strinjamo, in tudi sam se strinjam s tem, in prosim tudi druge poročevalce v senci za podporo, torej ali ne bi bilo možno, da še dodatno izboljšamo besedilo. Minimo, da eh, želimo nekako albanskim politikom s tem, poslati dodatno sporočilo in tudi družbi, in sicer, da Evropski parlament upošteva določene kriterije in na ta, ti, tih kriterijev se je treba držati, če nekdo želi ti ubrati pot v Evropo. Torej, to je politični signal. Nočem še naprej komentirati politične političnih vprašanj in političnega položaja. Vendar Grčija je sosednja država Albanije in mnogo let se ukvarjam s to državo in imam tudi svoje osebno mnenje. In imam težave s političnim sistemom, sej vidimo, kako se razvija politična kriza, ampak take krize poznamo tudi v drugih državah, tudi v moji državi. Sedaj je pomembno, da pozornost uh, usmirimo in osredotočimo na nekaj točk, torej moramo premagati ta pad položaj in potrebujemo boljše izhodišče za gospodarstvo in tudi za delujoč demokratični politični sistem. Tu je treba opraviti še nekaj dela. To še ni dokončana zadeva. Torej, eh, to delo je treba nadaljevati v prihodnosti, kar zadeva liberalizacijo vizumov. Eh, torej uh, nekaj uh, zaskrbljenosti je bilo izraženo v tej razpravi in to tudi razumem. Vendar sem mnenja, da ne sme biti tako, da eh, dodatno zaostrimo uh, svoje stališče. Mislim, da moramo najti pravilen pristop. Seveda pa želimo doseči normalen politični razvoj in kot parlament se moramo držati določenih načel. Albanski državljani, če bo Albanija izpolnjevala določene eh, pogoje, morajo eh, dobiti to liberalizacijo vizumov. Eh, ne vem, kakšen je časovni načrt, kdaj pa bo glasovanje sedaj potem eh, zares potekalo, a se to že ve, gospod predsedujoči. Eh, In sprašujem, ali potrebujemo še dodatna posvetovanja glede glasovanja, da bi preverili, ali eh, je politični eh, razvoj pripeljal do nadaljnih sprememb. Torej, ali je možno, da bo treba še popraviti to resolucijo. Eh, to bomo na vsak način videli tudi v prihodnje. Bene, allora. Hvala. Torej, v skladu s tem, kar smo uh, sprejeli in tudi poročevalec se strinja s tem, 22. in 23. junija na našem naslednjem eh, sestanku bomo glasovali o tem. S tem zaključujemo to točko in se ledi skupna razprava o točkah 6 in 7, tako kot smo že sprejeli v zvezi s premembo današnjega dnevnega reda. 6 in 7, pri tem gre za instrumente financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu in uh, spremembe instrumenta za stabilnost. Ti dve točki, eh, torej, razpravljali bomo o instrumentu financiranja za spodbojanje demokracije in človekovih pravic, o tem poročilu in potem tudi o poročilu v zvezi s premembo instrumenta za stabilnost. 3. decembra je odbor eh, poročevalkam eh, Gal in Lorpiller dal mandat, da uh, izpogaja postopke v zvezi s ustreznim členom uh, po, uh, eh, Lisbonske pogodbe, ki je medtem začela bl, uh, verjati. Gre za delegirane mandate in uh, Poročilo smo prvotno preložili zato, ker smo hoteli počakati na rezultat teh pogajanj. Večkrat je prišlo do teh eh, pogovorov, vendar s svetom ni bil dosežen, dosežen dogovor eh, v skladu s tem, kar eh, si je želel parlament. Eh, poročevalke so eh, poročale parlamentu, da ta pogajanja niso bila uspešna in so zato predlagale, sta predlagali, da eh, se zaenkrat še ne glasuje o teh eh, Eh, poročilih. Danes popovdan pa naj bi glasovali o tem. In na ta način bomo na plenarnem zasedanju lahko obravnavali vse štiri, vsa štiri poročila, ki obravnavajo to temo in sicer na plenarnem zasedanju junija gre za instrument za sodelovanje in razvoj, potem sodelovanje z industrializiranimi državami, potem st, uh, eh, inštrument za stabilnost in za človekove pravice in demokracijo. Torej, uh, če bodo sprejeti mandmaji poročevalk, kjer gre predvsem tudi za delegirani mandat v zvezi s, eh, s podbojanjem demokracije in človekovimi pravicami, potem bi isti postopek lahko uporabili tudi za instrument za stabilnost. Eh, to poročilo je bilo sprejeto eh, v našem odboru, preden je začel, začela veljati Lizbonska pogodba. In želim dati najprej besedo gospe Gal, ki bo poročala o instrumentu financiranja za spodbene demokracije in človekovih pravic. Hvala, predsedujoči. Tako kot ste že razložili, to je dolgotrajna zadeva. Eh, ko govorimo o predlogih spremembah, eh, ki jih je predlagal ta odbor k Evropskemu instrumentu za demokracijo in človekove pravice. Bom čisto pre, hitro preletela različne vidike oziroma trenutke eh, pogajanj, ki so potekali in izmenjavanj mnen v AFET-u. Eh, Komisija je eh, dejansko predložila tehnični predlog spremembe k Evropskemu instrumentu za demokracijo in človekove pravice la, lansko leto. Eh, kar zadeva DDV, to je bil pomemben amantma za to, da bi zagotovili fleksibilnost, za to, da bi uradnikom omogočili, eh, da ugotovijo, kdaj je upravičeno vključevanje tudi teh stroškov. Popolnoma smo soglašali s tem amandmajem, poleg eh, tega po prvi izmenjavi mnen v Afetu novembra in, eh, in glede tudi na priporočila pravne službe tega parlamenta in glede na to, kar se je dogodilo z vsemi tremi ostalimi finančnimi instrumenti, smo sklenili, da vključimo predlog spremembe glede tega, da parlament bi imel možnost, da uporablja regulativni postopek s pregledom v skladu z predhodno komitološko, komitološko proceduro, tudi kar zadeva programe v zvezi s temi vprašanji, kar zadeva EIDHR in ostale tri finančne instrumente instrumente. 1. decembra je stopila v veljavo Lisbonska pogodba, torej ni bilo več možnosti uporabljati regulativni postopek s pregledom in zato smo morali spremeniti stvari in predložiti nove predloge sprememb. 3. decembra smo imeli srečanje v AFET-u, izmenjavo mnenji smo zaprosili naše kolege naj nam dajo mandat, da eh, se lahko pogajamo s svetom in komisijo, kar zadeva uporabo postopkov za delegiranje vladne akte u skladu s eh, členom 290 eh, Lisbonske pogodbe i kar zadeva uporab, eh, sprejemanje strateških dokumentov v okviru tega instrumenta in tudi drugih finančnih instrumentov. Od, odbor je podprl ta mandat, začeli smo pogajanje za štiri zunanje finančne instrumente skupaj, se pravi vse eh, torej štiri finančne instrumente, v vseh ostalih primerjih je eh, odbor eh, o tem glasoval, o tem primeru pa smo zaprosili za preložitev eh, glasovanja, ki naj bi potekalo danes. Po dveh krogih pogajanja v obliki trialoga, ki a, ga je vodil naš kolega gospod Mičali iz razvojnega odbora, je bilo očitno, da niti komisija, niti svet nista bila pripravljena dati možnosti demokratičnega nadzora strani parlamenta v okviru delegiranih aktov, kar zadeva strateške dokumente iz teh finančnih instrumentov, niti kar zadeva tiste dele strateških dokumentov, ki eh, bi eh, se eh, uvrstili jasno pod, pogoj delegir, pod pogoje delegiranih aktov v skladu z 290. členom pogodbe. Zaradi tega smo potem iskali nek kompromis, našli smo torej nek mehanizem po meri za te dele finančnih instrumentov, kar dejansko lahko res vključimo pod delegirane akte in zato, da bi mi imeli torej enako prav, ustavne pogoje za vse štiri finančne instrumente in zato, da bi lahko parlament eh, pogajal, se pogajal. Zahtevamo zdaj oziroma potrebujemo zdaj glasovanje v AFET-u, kajti vsi štiri eh, finančni instrumenti vsebujo iste mandmaje v svojem eh, besedilu in eh, torej na tej podlagi bomo ugotovili, kaj lahko postorimo. Verjetno po glasovanju v AFET-u bomo to prenesli na plenarko junija za prvo obravnavo in potem bo potekal drugi krok pogajanja. Torej, Tu sem hotela povedati, kar zadeva to soočanje med parlamentom, komisijo in svetom, kar zadeva pravico parlamentarnega nadzora nad določenimi dokumenti eh, oziroma kar zadeva določene dele strateških dokumentov in kar zadeva večletne programe. Torej to, o čemer bomo glasovali danes, so eh, prvotni amandmaji v zvezi z prvotnim eh, predlogom komisije in na to pa bomo umaknili vse amandmaje, ki so bili predloženi lansko leto v okviru RPS-a, torej eh, številka 5, 6, 7. 4, 5, 6, potem 9, 10, 11 v zvezi z delegiranimi akti. Ti a, eh, predlogi sprememb so a, eh, popolnoma identični za vse štiri finančne instrumente. Mislim, da je to bilo vse, kar sem želela povedati. Hvala lepa. Grazie. Hvala. Kolegica Brandner ki je pristojna za spremembo instrumenta za stabilnost, je na porodniškem dopustu in zastopajo gospod kolega Bütinghofer. Hvala lepa. Dejansko uh, nadomeščam gospod Brandner in uh, sem hvaležen. T, torej, ja, sem hvaležen uh, kolegici za. Pa, besedilo, ki ga je pripravila, eh, sicer predstavitev eh, predgovornice je bila že zelo eh, podrobna. Se pravi, da bi želel dodati samo še par besed in sicer tukaj gre za vključevanje možnosti, ki jih nudijo delegirani akti v finančne instrumente, vključno v instrumente za stabilnost. Mm, sicer pogajanja niso privedla do eh, nekega dogovora, kljub temu, da, da je prišlo tudi do nekega mehanizma po meri. Vsekakor mislim, da bi bilo pametno, da bi glasovali o teh amandmajih zdaj in da bi potem lahko imeli glasovanje na plenarnem zasedanju junija polja eh, horizontalnega trialoga, ni bilo drugih eh, pogovorov, kar zadeva vsebino predloga komisije eh, v zvezi z instrumentom za stabilnost. Tako kot kolegi vedo, najbolj kočljiva zadeva zade, pri vsem tem je vključitev lahkega orožja in orožja malega kalibra. Videti je, da še vedno pričakujemo uh, stališča oziroma skupno izjavo sveta in komisije v zvezi s tem, kako nameravajo razviti oziroma rešiti svoj uh, spor v zvezi z tem orožjem in katere ukrepe naj bi vključili, ki naj bi jih uh, um, potem financirali z IFS-a. Hvala lepa, če ni drugih pripomb. Gospod Galer, izvolite. Ja, Hvala, gospod predsedujoči hvala tudi kolegicama, ki sta pripravili ti dve poročili. Želim eh, povdariti dve točki in pri eni točki eh, želim, da odbor pridobi več eh, jasnosti strani komisije. Gre za davek na dodano vrednost. Sedaj je bil podan predlog, da se eh, črta to, kar piše v poročilu o DDV-ju, o carinah in tako naprej. Sprašujem še, kakšne so posledice tega. Nevladne organizacije, pa tudi politične fundacije, naprimer, ki delujejo v različnih državah, potrebujejo možnost, da se jim nadomesti DDV. In mnoge projekte, eh, mnogih projektov ne morejo financirati iz lastnih sredstev. In zato sprašujem, če tu ne omenimo možnosti nadomestila DDV, ali to pomaga, ali pa je boljši predlog komisije, ki načeloma določa da ni, niso možna nadomestila, možne pa so izjeme od tega pravila. Torej, od tega bo odvisno tudi to, kako bom glasoval. Nočem, da nevladne organizacije in drugi, ki delajo na terenu, ne morejo izvesti določenih projektov, zato ker jim eh, primankuje sredstev za to, da plačajo DDB iz svojih eh, sredstev. Druga stvar pa je, mogoče primirna tudi za poglobljeno razpravo po prvem branju in to velja za vse instrument, instrumente. V sedanjem komitološkem trialogu ogotavljamo, da to, kar si predstavlja parlament, kako naj bi v prihodne izvajali svoj vpliv, kako naj bi izvajali nadzor, da s tem uh, uh, ugriznemo v granit, tako pri komisiji, kot tudi pri svetu. In da in ko bomo po prvem branju imeli narediti vse inštrumente, bi se morali vendarle poglobljeno razpravljati, bi morali razpravljati o tem, kako bolje uveljaviti naš vpliv. Hvala. Samo toliko o tem. Honorable Lezing gospod oziroma gospa Lözing, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu eh, moje poslanske skupine GUE NGL želim eh, poročevalkama izraziti našo eh, zahvalo za prizadevanje, da bi dosegli dogovor glede parlamentarnega nadzora eksternih finančnih instrumentov in tudi ohranitve teh instrumentov po začetku veljave Lizbonske pogodbe. Moja eh, skupina GUE se je vedno izrekla proti eh, pogodbi, Liz Lizbonski pogodbi in sicer tudi zato, ker eh, parlament s tem izgubi ta nadzorstvena pooblastila. Seveda je parlament na drugih mestih pridobil pristojnosti, vendar pa mojem mnenju eh, z delegiranimi akti je pridobil zelo malo pristojnosti. In ta premik eh, tja k komisi, komisiji, raz, ra, eh, z izjemo tega, za kar je pristojna gospa Eštonova, torej zavračamo ta, od, uh, uh, ta premik uh, na osnovi teh delegiranih aktov, kajti to spodkopava naše delo. Z Lizbonsko pogodbo in predvsem s temi delegiranimi akti se slabi parlament in se ga ne krepi. Kar zadeva zunanje finančne instrumente, torej instrument za spodbojanje demokracije in človekovih pravic po svetu, podpiramo predloge sprememb, ki ste jih pripravili poročevalki in jih bomo tudi podprli. Da bi še naprej zagotovili dejanski parlamentarni nadzor, kar pa zadeva inštrument kot tak, a, a, e, pa ga slejko prej zavračamo, ker je nedemokratičen, nepregleden in ker e, krši suverenost držav in pri končnem glasovanju se bomo zato vzdržali. Kar zadeva inštrument za stabilnost, veljajo iste, velja isto e, kot kar sem povedala za instrument za eh, spodbojene demokracije in človekovih pravic. Podprli bomo predloge sprememb, vendar imamo hude pomisleke in zato pri končnem glasovanju se bomo vzdržali, ker imamo pač globoke pomisleke, kar zadeva vsebino teh instrumentov. Najlepša hvala. Hvala sedaj pa za komisijo uh, bo spregovorila gospa Kristjan oziroma gospod Kristjan Redli iz uh, Relaxa. Prosim. Oui, merci, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Kar zadeva tehnične spremembe glede obdavčitve in to je bilo omenjeno v tej razpravi, želim povedati naslednje. Uh, gre za tehnični predlog za prilagoditev drugim instrumentom, ki že predvidevajo to prilagodljivost, to fleksibilnost. Pri zunanji pomoči naj ne bi uporabili prispevkov davkoplačevalcev za plačevanje eh, davkov oziroma carin ne gre za to, da se predvidi neka splošna izjema, temveč gre za večjo prožnost. Tako da bo tisti, ki prejme denar, oziroma da eh, tisti, ki eh, nakaže denar nevladnim organizacijam, ustrizno ravna, da ima ustrizna navodila. Eh, pri regionalnih programih in pri določenih akterjih sploh ni možno, da bi nekdo zahteval povračilo DDV-ja. Na vsak način pa ne gre za neko bjanko menico, ki jo tu izstavljamo, da bi rekli, da ne bo nobene obdavčitve. Dobro, sedaj pa eh, ob koncu še gospod Bütinghofer in potem kolegica Gal. Hvala, gospod predsedujoči. Želel sem se na kratko odzvati eh, na pripombo kolega Galarja. Po pravici, opravičeno ste rekli, da je parlament eh, pri komisiji, da ni bil uspešen, da ne uveljavi svojih interesov, vendar eh, smo si enotni, da želimo demonstrirati svetu in komisiji, da smo iz vzdržnega, obstojnega materijala in zato bomo na plenarnem zasedanju sprejeli sklep, da bomo po tem plenarnem zasedanju, ko bodo tudi drugi eh, preverili, kako eh, močne zobe imajo ali nam bodo okus eh, v teh. Eh, soočenih z nami ali ne. Kolega Gal. Kolega, kolegica Gal. Hvala lepa, kolegice in kolegije, za vaše prispevke. Naj se odzovem samo na besede gospoda Galerja, če sem pravilno razumela. Popolnoma soglašam z vami, da je zelo pomembe, pomembno za delo MVO-jev, da eh, se ti predlogi spremembe izglasujejo in da komisija spremeni prvotni predlog za to, da jim omogočimo, eh, da so tudi ti stroški upravičeni. In to je zelo jasno tudi v našem poročilu. Torej to, o čemer glasujemo danes, popolnoma podpira to stališče. Mi glasujemo za to fleksibilnost, kar vas lahko zmede, je dejstvo, da imamo dve, eh, dva instrumenta, DCI in pa Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice. Torej, tukaj gre za obravnavo v dveh različnih odborih in mi obravnavamo samo tiste dele, ki zadevajo EDIH. HR, to zadeva AFET, DCI pa se obravnava v odboru za razvoj. Torej, tam, kjer vidite neko črtanje, to pomeni, da se da se tisti del vrne v, v razvojni odbor, ampak kot AFED popolnoma podpiramo predlog komisije o tem, da priporočimo to fleksibilnost. Ne vem, če sem se dovolj jasno izrazila. Okay. So, sorry. Okay, sorry. Govornica se opravičuje ali naj ponovim vse skupaj, ker je govorila daleč od mikrofona. Torej, mi eh, podpiramo predlog, eh, da se vključi tudi možnost vključevanja um, ehm, DDV-ja v uh, nadomestila in torej v tem smislu podpolnoma podpiramo komisijo, njeno stališče in predlogi spomenem zelo jasni v tem smislu. Jamo Hvala za sodelovanje. Sledi osma točka predlog resolucije o prošnji Islandije za članstvo v Evropski uniji. Vemo, eh, kako eh, težka je situacija ekonomska in finančna te države. To je vodilo do eh, kolapsa bančnega sistema in tudi do predčasnih volitev s politično koalicijo, ki jo lahko označimo kot eh, proevropsko, je islandska vlada se odločila, da bo eh, predložila prošnjo za članstvo in sicer tudi, da bi eh, zato, da bi država postala ekonomsko bolj stabilna. Ehm, februarja 2010 je komisija izrazila pozitivno mnenje o tej prošnji, naš odbor pa se še ni izrazil o tem. Eh, in eh, tudi na zasedanju na vrhu eh, bo svet verjetno zauzel stališče do tega. Kristjan Dan Preda, poročevalec, je prejšnji teden se sestal z politiki, s predstavniki civilne družbe v Islandiji in sicer s predstavniki tistih, ki so za članstvo in tistih, ki so proti. In um, šlo je seveda za splošno razpravo o eh, različnih vidikih članstva. Eh, in med tem obiskom je zbral številne informacije in zato ga prosim, da nam predstavi eh, in poroča o svojih vtisih. Gospod Prida, prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. torej naši sogovorniki v islandskem parlamentu so bili minister za zunanje zadeve, za kmetijstvo, za ribištvo. Eh, go, bo, pogovarjali so se z nami, predvsem eh, tisti ministri, ki pokrivajo eh, področja, ki so pomembna za eh, članstvo v Evropski uniji. Srečal sem se tudi s predstavniki nevladnih organizacij, s tistimi, ki so za pristop in tistimi, ki so proti. Razen tega sem se sestal s predstavniki sindikatov, znanstveniki, z eh, novinarji, da bi eh, bolje razumeli, eh, na čem temelji prošnja, ki je bila podana julija lanskega leta vi ste, da je komisija zauzela pozitivno stališče do tega in tudi svet se bo verjetno že kmalo eh, izrazil v zvezi s eh, članstvom Islandije v Evropski uniji. V predlogu resolucije so navedena politična merila, eh, mi vsi vemo, da je Islandija država z demokratično zgodovino, s pravo demokratično kulturo, ki je lahko tudi zgled drugim, zato so politična merila seveda izpolnjena. Komisija to tudi omenja. Kljub temu pa obstajajo še nekatere težave, na katere opozorja tudi komisija. Uh, in sicer predvsem neodvisnost pravosodnih organov, potem gospodarska merila. Pri gospodarskih kriterijih eh, ugotavljamo, da je Islandija članica Evropskega ekonomskega prostora in vemo, da je kos eh, mednarodni konkurenci in tudi eh, sposobna se vključiti v notranji trg vendar uh, vsi vemo, da je to državo prizadela huda um, ekonomska in finančna kriza. Vendar uh, določeni znaki že kažejo na okrivanje in na gospodarsko stabilizacijo. In sogovorniki so rekli, da so prepričani, da se bo položaj v prihodnje še uh, naprej izboljšal. Trenutno v Na Islandiji poteka zelo uh, uh, intenzivna razprava uh, v zvezi z uh, zlomom bančnega sistema in s posledicami tega na gospodarstvo v celoti. Torej, rezultat teh, tega preiskovalnega odbora, dela preiskovalnega odbora, bo nudil možnost za vzpostavitev novega zaupanja. Vendar moramo ugotoviti, da obstaja veliko nezaupanja do politike in do političnih strank. V nedeljo je eh, stranka, ki je protisistemska, dobila veliko glasov na volitvah. Gospodarstvo, gospoda, z gospodarskega vidika želim omeniti tudi bilateralne odnose med Islandijo in Združenim kraljestvom in nizozemsko. Tu eh, poteka postopek, posebej še po pismu, ki ga je prijela islandska vlada prejšnji teden. Vlada je napovedala, da želi zaključiti eh, pogajanja z Združenim kraljestvom in nizozemsko in prepričan sem, da bodo našli nek dogovor, kar zadeva možnosti Islandije prevzeti obveznosti, eh, ki izhajajo iz članstva je tako, da Islandija večino teh dožnosti tako in tako že izpolnjuje, saj je članica Evropskega ekonomskega prostora. Najpomembnejši področji sta seveda kmetijstvo in ribištvo. To je bilo vedno spet omenjeno v pogovorih v Islandiji, torej kmetijstvo in ribištvo sta Eh, bosta v kratkem tudi predmet eh, prenove v Evropski uniji in mislim, da se da bo možno najti nek eh, korešitev v konstruktivnem dialogu, kar zadeva um, sodelovanje Islandije v različnih projektih. Podarjam predvsem tudi strateško vlogo Islandije. Če bo Islandija postala članica EU, bo edina država, ki je v celoti v arktičnem prostoru. In razen tega želim povedati tudi še nekaj o razpravah v javnosti. Trenutno uh, je malo uh, strinjanja s članstvom, samo 33 odstotkov uh, soglaša s tem po anketah. Vendar je situacija zelo nestabilna in vse politične stranke, razen socialnih demokratov, torej stranke nimajo enotnega mnenja glede članstva, razen socialnih demokratov, ampak država je zelo odprta, država odprta za dialog, odprta uh, za različne kulture in zato uh, tudi podpiram predlog komisije za razširjeni dialog. E, in mislim, da naj bi ta dialog potekal čim bolj e, poglobljeno, tako da bomo slišali mnenja različnih slojev prebivalstva. E, štirje so se upisali za razpravo, prijavili za razpravo. Torej, do 3. junija lahko vložite predloge sprememb in uh, sicer je zelo malo časa in to resolucijo moramo sprejeti še pred uh, svetom, pred zasedanjem sveta, torej 3. junija je rok za vložitev predlogov sprememb. Uh, gospod kolega Omen Rojten, prosim. Kristjan Preda, nek, mesto... Hvala lepa, predsedujoči. Kristjan Preda in eh, jaz sama sva skoraj, eh, se skoraj vedno strinjava, to da tokrat pa uh, mislim, da je on svoje poročilo pripravil in usmeril preveč v, uh, na optimistično, uh, v optimistični ton. Tudi sam. Uh, torej ugotavlja, da kar zadeva pristop eh, Islandije, sicer eh, ni eh, zelo široke, eh, širokega političnega soglasja. To je on sam zapisal v svojem poročilu, to je večkrat ponovil in zdaj eh, glede na finančno krizo imamo celo vrsto eh, predstavnikov političnih krov, ki bi želeli vstopiti v Evropsko unijo, ampak prebivalstvo je še vedno deljeno. Torej, sama se sprašujem, ali je res to ustrezna podlaga, na kateri lahko a, pač zahtevamo, prosimo neko državo, da pristopi k naši uniji. Jaz mislim, da moramo stvari temeljito premisliti in poleg tega še predsedujoči, če moramo hoditi po tej poti, potem imam celo vrsto pripomba k osmemu odstavku. Tukaj je zapisano da vsekakor obstajajo že določene obveznosti, ki so bile sprejete v okviru Evropskega gospodarskega prostora. Eh, zakaj je gospod Freja tako zelo eh, pozitivno nastrojen? Prejšnji teden so eh, suverene oblasti posredovale dodatni dopis, v katerem je opisal, v katerem je eh, izpostavljen eh, prekršek eh, strani eh, Islandije, kajti Islandija bi morala spoštovati določena pravila in tega ni storila. In eh, ne vem torej, če tukaj lahko uporabljamo a posteriori sistem za jamstva. Torej, to pomeni zelo očitno, da Islandija na določen način ni popolnoma pripravljena na naše pogoje. Torej, kaj vi mislite o tem? In predsedujoči še, še, še, še cela vrsta drugih a, eh, vidikov v poročilu. A, eh, komisija je manj pozitivno nastrojena v primerjavi z našim poročevalcem. In mnenje komisije pravi, da kar zadeva ribištvo, kar zadeva kmetijstvo, kar zadeva eh, razvoj podeželja, okolje, kar zadeva finančni sektor, nadzor vse, vsi ti vidiki so še vedno uh, nekoliko šipki, tukaj je treba še trdo delati, torej Islandija še ne izpolnjuje vseh pogojev za evropski gospodarski prostor. In torej, Kristjan, res mislim, da si se nekoliko prenaglil, si bil nekoliko preoptimistično uh, nastrojen. Mm, jaz bi se želela pridružiti tudi kritikam, ki so bile izražene strani komisije, ampak predsedujoče, zdaj se obračam na vas. Nimam mnenja, da uh, nimam občutka, da na tem vrhu bo prišlo do sprejetja sklepa v zvezi z Islandijo in to iz enostavnega razloga, ker nekatere vlade sploh ne morejo odločati o tem. To je vse, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Predajamo besedo gospodu Tenoku. Hvala lepa, predsedujoči. Torej, skupina ECR podpira članstvo Islandije, po mojem mnenju, eh, bi to morali, se moralo dogoditi že dolgo od tega. Ta, če je ta prošnja uspešna, potem bo seveda velika spodbuda za veliko večjo državo Eh, norveško, ki bi morda lahko razmislila o tem, da pristopi k Uniji. Islandija je majhna in stabilna država, nažalost doživlja zelo težko finančno krizo zaradi propada eh, pač nekaterih finančnih, eh, finančnih služb, ki so nenadzorovano vodile, kar je povzročilo bančni stečaj v državi. Torej zdaj skušamo dejansko urediti in izpogajati tudi multilateralni program program eh, prestrukturiranja dolga in eh, pri tem seveda je Združeno kraljestvo zelo, zelo močno sodeleženo zaradi velikega števila državljanov, ki so imeli vloge v banki ICE Save, tako kot tudi nizozemski državljani. Ampak eh, mislim, da na splošnih volitvah na nizozemskem bo vprašanje islamskega članstva veliko bolj kontroverzno in sporno kot pa za Združeno kraljestvo, ki močno podpira članstvo poslanstvo Islandije in eh, dejansko misli, da se bo pozitivno rešilo to vprašanje, ki ga je treba sicer po našem mnenju obravnavati ločeno eh, v primerjavi z vprašanjem članstva v Evropski uniji. Vsekakor to je velik izziv, eh, kajti moramo prepričati islandske državljane o prednostih članstva v Evropski uniji in eh, komisija bo morala torej nekako prepričati eh, tudi, eh, da bo Unija spoštovala njihovo, njihov ribolovni sektor. Seveda bomo morali torej predvideti očitno določene izjeme, kar zadeva politiko ribolova in tudi kar zadeva bančnistvo se pravi, da Islandija in morda Norveška bosta lahko pristopili, ne da bi eh, podstavili pod vprašanje njihovega ribištva. Evropsk Srpska javnost tudi doživlja trenutek eh, dejansko eh, nek, nek, nekakšne utrujenosti nad naknadnimi zaporednimi širitvami in dejansko morda lahko vidijo probleme v nadaljnem, nadaljnih širitvah, ampak prav gotovo Islandija ne predstavlja nobene nevarnosti, nobenega dodatnega finančnega bremena za Evropsko unijo, nikakršne nevarnosti, kar zadeva pretok ljudi in blaga. Hvala lepa. Grazie, kolega. Hvala lepa. Gospa Sargentini v, v imenu zelenih. Hvala lepa, predsedujoči kot nizozemka. In seveda sem dobro seznanjena s tem, kar se je dogodilo v Islandiji in soglašam s tem, kar pravi uh, poročevalec. Tukaj ne gre toliko za bilateralne odnose, ki ne smejo predstavljati ovira za sproženje eh, pogajanj z Islandijo. Ne, ne smemo torej se dati nekako zmesti eh, in se. Eh, nekako oddaljiti od, od začetka uh, pogajanja z Islandijo. Naj se odzovem na besede um, britanskega kolega, ki je pravil, da bo vprašanje uh, pač uh, davč, bančnih ulog uh, bo zelo žgoča tema na, ob, v, za časa volilne kampanje na nizozemskem. Ne, ne, to bo neka notranja zadeva, to ne bo zaviralo pogajanj z Evropsko unijo, to je čisto nekaj drugega. Tudi recimo v primerjavi z določenimi vprašanji, ki zadevajo Balkan, kjer se demokracija še vedno gradi. Islandija je ena najstarejših demokracij na svetu in zato jo moramo tudi ceniti. Eh, ugotovili smo, da državljani mm, si eh, jemljajo tudi svoje pravice, kot naprimer na zadnjem referendumu, ko se je govorilo o vračilu ehm, Veliki Britaniji in nizozemski in eh, torej prebivalstvo se, vedno, se je vedno izrazilo z negativnim odgovorom. Kar pa zadeva stališče prebivalstva do, uh, vstopa, do pristopa k Evropski uniji, torej ta podpora je relativno šipka. Morda bi morali razumeti tudi z pogovori uh, z uh, islandskimi oblastmi, ali, bi, ali je pametno v tem primeru razglasiti referendum. Uh, zeleni so zelo naklonjeni pristopu v Evropsko unijo, ampak seveda moramo najprej povabiti nekoga sem uh, na naš odbor in če se odločimo, da um, omogočimo uh, Eh, Islandiji, da vstopi v Evropsko unijo, potem bomo morali tudi razmisliti o vprašanju ribištva. Sicer eh, ribištvo se razvija na trajnosten način v Islandiji, veliko bi se lahko naučili od njih, torej ne moramo enostavno usiljevati naših pravil in eh, potem nekako popolnoma izropati tamkajšnje vode moramo poznati tudi tamkajšnje pogoje, pogoje, v katerih se nahaja eh, Islandija tudi po tej finančni krizi. Ribištvo eh, zagotavlja preživetje in eh, ljudje nas lahko, tamkajšnji ljudje nas lahko nekaj naučijo. Kar pa je pomembno, je to, da mora imeti Islandija svoj finančni nadzorni sistem. Bilateralna vprašanja ne smejo biti ovira, kar zadeva eh, pristop eh, k Uniji. Kot, kot nizozemska sem prepričana, da Islandija mora imeti svoje eh, notranje zmogljivosti za finančni nadzor, drugače pa, popolnoma, pa smo popolnoma naklonjeni kot skupina zelenih začetku pogajanj in se bomo skušali učiti tudi od njih, od Islandcev. Hvala lepa. Gospod Madlener. Ik kan het heel kort houden. Ik uh, wil me aansluiten bij de woorden van Ria Omera. Lepa čisto na kratko, naj se pridružim besedam gospe Omen Reuten. Soglašam z njo v tem primeru. Zdi se mi, da je njen pogled eh, in to, kar je povedala tudi eh, glede pristopa gospoda Prede, tudi v zvezi s tem soglašam. Mm, Seveda moramo upoštevati dejstvo, da prebivalstvo ni zelo naklonjeno pristopu k Evropski uniji. Moramo torej morda organizirati referendum, zdi se mi edini demokratični pristop. Gospod Taler, izvolite. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi povdaril, da podpiram pogajanja in vstop Islandije v Evropsko unijo. Rad bi čestitev gospodu poročevalcu Kristjanu dan predi za zelo dobro poročilo. Celo pri Islandiji je našel zadeve, ki v formalno pravnem smislu še niso urejene, določene konvencije morajo še podpisati, ratificirati in tako naprej. Čestitam za to. Eh, me pa skrbijo izjave kolegov, vsaj dveh kolegov iz Nizozemske, verjetno so delno povezane z eh, volitvami, ki bodo v kratkem vendar eh, morda pa pomenijo tudi kaj več. Skratka, da je na pomolu, eh, da so še ena pogajanja na pomolu, kjer bo določeno bilateralno vprašanje lahko odigralo precej veliko vlogo. Eh, zato bi predlagal morda v nadaljnih fazah eh, poročevalcu in vsem nam, da razmislimo o variantah, ki bi pomenile, da se v takih primerjih državam da določen rok v katerem naj bilateralno rešijo problem, recimo 12 mesecev, če pa do tega ne pride, pa da jih pozovemo, da se poslužijo mednarodne arbitraže. Kajti eh, sicer smo lahko priča, da določeni relativno manjši problemi nekatere kandidatke zelo časovno zaustavljajo. In eh, mednarodna arbitraža bi verjetno lahko bila metoda, na katero bi se v takih primerjih prej obrnili, kot šele takrat, ko so stvari zelo zaostrene. Eh, da zaključim, upam, da bo lahko vseeno Evropski svet sprejel v juniju stališče, da se začnejo pogajanja z Islandijo. To bi tudi kazalo na eh, odgovornost Evropske unije, na tempo, ki ga potrebujemo. Islandija je vendarle že nekaj časa nazaj dala eh, vlogo za članstvo. In seveda eh, nujno je, da dobimo spodbudo nekoliko zaspanemu procesu širitve Evropske unije. V juniju bi bilo potrebno začeti pogajanja z Islandijo in z Makedonijo. Eh, tudi za komisijo bo lažje, če boste vsaj dve kandidatki istočasno se pogajali. Hvala lepa. Le conclusioni del relatore, l'onorevole. Ob koncu pa še enkrat beseda poročevalcu gospodu Predi. Čisto na kratko naj se zahvalim vsem kolegom in kolegicam za prispevke. In eh, kar zadeva to, kar so povedali kolegi in njihove vprašanja. Vse je zelo pomembno. Islandija sicer je že pripravljena, pristop je ustrezen, je pravočasen. Ja, seveda, to so pomembne vprašanja in Islandija ima pravico, da eh, postreže se svojimi odgovori. Ne, eh, ni na nas, da eh, odločamo na njihovem mestu, torej na, na mesto islandskega prebivalstva ali vlade. Islandska vlada je izrazila svoje namere na podlagi 49. člena pogodbe, torej na, tej, na podlagi tega člena, katerakoli evropska država lahko predloži svojo kandidaturo za vstop v Evropsko unijo. Kar pa zadeva morda moj preoptimistični pristop v poročilu, mislim, da mora vsaj nekdo biti pozitiven, kar zadeva pristopanje drugih kandidatka. To je vse, kar lahko povem v tem trenutku po moji strani, pa si nadejem, da bo svet eh, na junijskem vrhu sprejel sklep. Ne vem, sploh ne razumem, zakaj bi morali eh, odlašati s tem. Zahvaljujem se gospodu Tenoku za eh, njegove besede, zahvaljujem se sem mu za besedilo oziroma za odnos, za povezavo, ki jo je vzpostavil med Islandijo in Norveško. Tudi Islandija opozarja na to in vsi moramo to upoštevati. Zahvaljujem se tudi za to, kar je bilo povedano v zvezi z islandskim ribištvom. Tudi drugi kolegi so opozarjali na ribištvo, na ta sektor, na, na to dejavnost. Moramo uh, se pogajati za to, da najdemo dolgoročno rešitev in dolgotrajna rešitev ob upoštevanju tudi islandskih eh, običajev. Zahvaljujem se tudi gospe Sargentini za njene pripombe. Sicer je omenjala referendum. Referendum je predviden v Islandiji ob, ob zaključku pogajanj. In uh, islandsko prebivalstvo ob koncu torej, teh pogajanj uh, se. Uh, bo prišlo torej do javnega posvetovanja prek referenduma in prebivalstvo se bo izrazilo. Vsekakor so uh, že na to pomislili v Islandiji, kar pa zadeva finančni nadzor in dejstvo, da mora to biti prednost eh, za Islandijo, s tem popolnoma soglašam. Kar pa zadeva EFTO, naj povem, da uh, poročilo je bilo že pripravljeno, lahko je prispel dopis prejšnji teden, ampak bom pripravil predlog spremembe v svezi s tem vidikom, tega ne bom zanimaril. Tako kot sem že povedal, poročilo je bilo že pripravljeno takrat, ko smo prejeli oziroma ko smo bili seznanjeni za vsebino tega dopisa. Popolnoma soglašam za gospod Sargentini, ki pravi, da se moramo veliko naučiti od Islandije. Že sem odgovoril na pripombe, kar zadeva referendum. Zahvaljujem se tudi gospodu Tenoku in gospodu Talerju, kar zadeva roke za reševanje bilateralnih vprašanj. Eh, ne vem, če bo to potrebno ali ne. Razlike, razhajanja med Islandijo, Nizozemsko in Veliko Britanijo in problemi, ki obstajajo v zvezi s tem, bodo že rešeni čez eh, leto dni. O tem so popolnoma prepričan. Prišlo bo do uh, hitrejšega reševanja teh vprašanj, uh, kar uh, primerjavi s tem, kar bi pričakovali. In prepričan sem, da vse to ne bo vplivalo na pogajanja. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem smo izčrpali tudi to točko eh, dopoldanskega dnevnega reda. Prehajamo na točko 5, sporazum o ponovnem sprijemu med Evropsko skupnostjo in Pakistanom. Poročev, pripravljavka mnenja je gospa Kil Nilsen eh, za eh, zelene in eh, predajam ji besedo. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. To je že tretja razprava na to temo. In moram reči, da je to izredno aktualno, kaj ti vrh med Evropsko unijo in Pakistanom bo potekal. V kratkem ugotovili smo, da predlog spremembe, ki ga je vložil gospod Preda in na katerega se želim hitro odzvati, torej, ker me njegove utemelitve ne prepričajo, In eh, naj povem, da dejansko v tem predlogu spremembe je zapisano, da sporazum ne bo zagotavljal pravice eh, nadzora tako imenovani dva de regar eh, Evropske unije. In v zvezi s tem pa moram reči, da sploh nisem prepričana, kaj ti ob priložnosti se je mm, s strokovnjaki komisije sem slišala, da parlament nima pravice, da sodeluje pri mešanem nadzornem odboru in torej celotno celotno, celotno vprašanje delovanja morebitve kršitve človekovih pravic, ki se morda ugotovijo. Vse to, eh, o vsem tem ne bomo obveščeni, torej ne bomo prejemali informacij na to temo in torej nisem prepričana v eh, argumente, ki, eh, ki so zajete v amanmaju gospoda Prede. Zatrjujem, da moramo biti dosledni, ko govorimo o zaščiti človekovih pravic. Na prejšnji plenarki v Strasburu sem slišala uh, z vseh strani, z vseh strani našega pokrožne dvorane, kolege, ki so izražali svoje nezadovoljstvo z nespoštovanjem pravice Pakistana, pra, naj gre za pravice ma, verskih manjšin, žensk, uh, to se je dogajalo torej na plenarnem zasedanju in torej soglašam z, z, z skrbljenostjo, ki je bila izražena. Uh, in z eh, kritikami, ki so bile, bile izražene, tudi recimo v zvezi z obstojan smrtne kazni, eh, nepotrditev eh, Ženevske konvencije o statusu beguncev. In torej tukaj gre za celo vrsto zelo pomembnih vprašanj v tem kontekstu. In torej sem še vedno prepričana v to, da se nahajamo v razmerah, v katerih tak sporazum ni spremljiv, treba ga je izboljšati. Že sem imela priložnost važno povedati, da 11 sporazumov iz eh, preteklosti ni bilo ustrezno ocenjenih in torej se mi zdi, da zdaj moramo prejeti k oceni. Eh, Preden ne potrdimo nov sporazum, mislim, da ta sporazum lahko izbol, se lahko še izboljša. Imamo nič koliko dvomov, nič koliko nejasnih točk. Ta vprašanja zadevajo na primer pogoje eh, za eh, izvrševanje sporazuma, eh, rok vstopa v veljavnost, pristojnosti obeh strani, kar zadeva sklepanje o, oziroma odločanje o prihodnosti Afganistana afganskih beguncov. To so vprašanja, ki so še brez odgovora. Prepričana sem, da komisija eh, konkretno v, no, torej v eh, osebi gospe Majstrome lahko izboljšajo sporazum. Mislim, da je to absolutno izvedljivo. Prepričana sem, da naš parlament, ki. Uh, se je postavil s tem, da je zavrnil eh, sporazum SWIFT, kar zadeva jamstva za osebne podatke, je se je torej izkazal ta parlament ob tisti priložnosti, mora enak pristop uporabljati, eh, ko gre tudi za pravice pakistanskih in afganistanskih eh, državljanov. Mislim, da naš parlament ima tukaj zgodovinsko priložnost prvič dejansko, da se izrazi v zvezi z sporozumom o ponovnem sprejemu. Ne smemo eh, zapraviti te priložnosti za to, da eh, izrazimo naše zanimanje do eh, spoštovanja človekovih pravic in do zagotavljanja, da bo ta sporazum drugačen in izboljšan. Mislim, da tukaj gre za dostojanstvo in doslednost našega parlamenta. Včasih nekateri pravijo, ja, ampak tukaj gre za Pakistan, tako pa tako, ampak zakaj? Zakaj? eh, bi se morali tako spraševati. Eh, morda je naključno, da prvi tak sporazum o ponovnem sprejemu po sprejetju Lizbonske pogodbe zadeva ravno Pakistan. Ampak eh, dejansko v tem primeru lahko izboljšamo ta sporazum in zato, eh, se, zato zagovarjam stališče, po katerem moramo preložiti torej, potrditev tega sporazuma, ki je nezadovoljiv in sedaj bi rada prisluhnila mnenjem svojih kolegov. Hvala lepa. Hvala lepa, najprej kolega Preda, na to pa še ostali. Hvala lepa, predsedujoči. O priložnosti prejšnjih eh, sej tega odbora sem že izrazil razloga, zaradi katerih menim, da parlament bi moral potrditi to besedilo. Uložil eh, sem predlog spremembe skupaj s eh, kolegom Štrasejem, Naša utemeljitev odraža stališča skupine EPP. Dejansko menimo, da je zelo pomembno razpolagati z jasnim pravnim okvirom za to vrstno sodelovanje, kar zadeva ponovni sprejem in eh, podobne dogovore s Pakistanom. Moramo razpolagati z jasnim pravnim okvirom. Po drugi strani. Mislim tudi, da če eh, pogojujemo ta sporazum za izvedbo študije strani komisije v zvezi z obstoječimi sporazumi, potem eh, to bi bilo neutemeljeno, kajti komisija se je že angažirala za pripravo to vrstne študije, to vrstne ocene, zdaj ne moramo torej unašati dodatnih pogojev. Eh, kar pa zadeva sam sporazum, naj povem, da leta omogoča, povezovanje eh, torej skrbi za človekove pravice z druga, drugimi vidiki. In tudi če Pakistan ni ratificiral ženevske konvencije, države članice Evropske unije morajo spoštovati mednarodna pravila eh, na področju človekovih pravic in načelo nezavračanja torej načelo sporazuma ponovne, o ponovnem sprejemu uh, je pač to, da so države članice odgovorne za spoštovanje tega sporazuma in da tudi vsebina v zvezi s človekovimi pravicami se spoštuje. Dejstvo, da Pakistan ne sodeluje, da, oziroma da parlament ne sodeluje v mešanem odboru za ponovni sprejmen, sprejem, um, seveda to se je dogodilo že pred vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe in torej nove pravice parlamenta parlamenta seveda se morajo uresničevati v prihodnje na podlagi nove pogodbe, to da to še ne pomeni, da moramo zavrniti te pogodbe, eh, ta sporazum, ki je bil izpogajen še pred vstopom v veljavo Lizbonske pogodbe. Torej eh, pozivam vse, naj glasujejo za moj predlog spremembe, zato da ne bi eh, oduzeli Pakistanu in Evropske unije tega pravnega okvira za sodelovanje. To je nujen cilj, nujen cilj, ki je bil že izpogajen. Seveda lahko lahko pridobimo še dodatne, dodatna jamstva, kar zadeva spoštovanje človek pravice, ampak seveda pod pogojem, da ne zavrnemo sodelovanja s to, s to državo. To je mnenje moje politične skupine. Hvala lepa. Gospod Ljuzing. Gospa Ljuzing. Ja Hvala lepa. V imenu GU NGL sem že veliko povedala na drugi seji tega odbora. kolegici Kirnilsen lahko samo pritrdim v vseh zadevah, ki jih je danes omenjala. Naj tudi povem, da moramo izkoristiti to priložnost, da prevedrimo vsa vprašanja eh, beguncev. Naj še enkrat opozorim na to, da sta predvsem, oziroma da so Amnesty International in druge organizacije za komunitarno pomoč eh, svarile pred tem sporozumom. Za nas je torej popolnoma jasno, da bomo zavrnili predloge spremen gospoda Prede in popolnoma zavrnili ta sporozum. Toliko z moje strani. In še zaključka uh, Predajmo besedo poročevalki. Sporozum o partnerstvu in eh, sodelovanju v stanju od leta 2004. In ta sporozum sploh ni sporen in nam tudi ne vpliva to, o čemer govorimo sedaj. Se sodelovanje na področju Eh, na različnih področjih zelo dobro in zato sploh ne gre tukaj. Prepričana sem, da je treba ta sporazum izboljšati. Zaupam v Evropsko komisijo, da bo to ustrezno storila, tako da bomo dobili sporazum, ki bo bistveno bolj upošteval varstvo človekovih pravic. slišali smo, da so človekove pravice zelo zaščitene v tem sporazumu, vendar pa so nevladne organizacije večkrat opozorile na to, da temu ni tako. Če si pogledamo agencijo za temeljne svoboščine iz aprila 2010, tam je zapisano, da agencije za varstvo človekovih pravic niso neodvisne, nimajo podpore in nimajo pristojnosti za posamične tožbe. Skladno s tem poročilom je tako, da samo deset nacionalnih eh, agencij velja za spremljive. Nacionalni organi za varstvo podatkov nimajo ustreznih eh, pristojnosti pri izvajanju preiskav v enajstih državah Evropske unije, ne morejo zagotoviti izpolnjevanje svoje naloge. To pomeni, da nas mora skrbeti že pri državljanih Evropske unije, kaj še ne pri varstvu pravic migrantov. In to tudi vpliva na sporozume, ki jih sklepamo z temi državami kjer natančno opredeljujemo, kdo je pristojna za zagotavljanje varstva človekovih pravic. E, to sem še želela dodati, e, kar zadeva komentarje kolege Preda. Glasovanje bo danes popovdan o pol petih. Sprašujem, ali želi komisija še kaj povedati v zvezi s tem. Vendar naj bo kratka. Bene, mi sembra che tu. Ne zgleda, da je vse jasno. Hvala za sodelovanje. In s tem prekinjamo do pol dvanajstih ta sestanek. Nadaljujemo o pol dvanajstih. Prego, allora, signor. Se opravičujem, dr. Marius za komisijo želi povedati nekaj. Uh, Hvala lepa. To priložnost bi izkoristil za to, da povdarim pomen tega sporazuma v luči migracije v Evropski uniji in števila prisiljencev, ki prihajajo iz eh, Pakistana. Po dolgih eh, pogajanjih smo leta 2000 eh, dobili ustrezen mandat Menim, da smo v pogajanjih dosegli uravnotežen rezultat. Ker zadeva sodelovanje boja proti nezakonitemu priseljevanju, smo dobro sodelovali z državami v regiji, sploh kar zadeva Turčijo. Cilj sporazuma je izboljšati sodelovanje med upravami eh, držav, iz katerih prejih odhajajo osebe in katere se vračajo. Sporazum je popolnoma administrativni instrument in ne vpliva na status oseb in njihovih pravic. Individualne pravice teh oseb eh, opredeljujejo drugi zakonodajni akti. Gre za občutljiv dokument, in veseli me, da želite upoštevati vidike varstva človekovih pravic. Vendar vas naj spomnim, da imajo mnoge države težave z priseljencev iz Pakistana, ki vstopajo v njihove države s pomočjo trgovcev z belim eh, dragom oziroma oseb, eh, ki beguncem pomagajo prebegniti. In morda bi bilo ustrezno eh, sporočilo tem osebam, če ohranimo sporazum. Seveda bomo parlament še naprej popolnoma obveščali o vseh sporazumih o ponovnem sprejemu oseb eh, z Pakistanom in tudi drugimi državami. O tem sporazumu smo se pogajali zelo dolgo in nam ga je uspelo pripraviti, tako da bi bilo škoda, če ga ne bi izvedli. Hvala. Trend.